komisija, ampak so države članice tiste, ki eh, morajo te ukrepe izvesti pri sebi doma. Sa. Najlepša hvala, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena. Spoštovani kolegi in kolegice, kot naslednja točka po dnevnem redu, zdaj sledi skupna razprava o zakonodaji na področju gozdov, Kamerun in Republika Kongo. In sicer imamo tu priporočilo gospoda Žadoja o sporazumu med Evropsko unijo in Cameronom o zakonodaji na področju gozdov. Potem je tu eh, priporočilo istega avtorja o sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Kongo o zakonodaji na področju gozdov. In tu je še vprašanje za ustni odgovor z razpravo, naslovljeno na komisijo. Eh, to vprašanje je skupaj vložilo več poslanskih skupin in vse te tri dokumente bomo obravnavali v skupni razpravi. Kot prvi dobi besedo gospod Žadok kot poročevalec za šest minut. Izvolite. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, spoštovani kolegi. Najprej naj se vam vsem zahvalim, za, za, zahvalim svojim kolegom za delo, ki smo ga skupaj upravili na tem dosjeju In dejstvo, da so vse politične skupine prišle do skupnega stališča eh, in da bomo zastavili ustno vprašanje in da smo prišli tudi do, da bomo prišli do resolucije, ki bo spremljala ta, te prostovoljne sporazume. Gre za pomembno vprašanje. Vsi to veste. Uh, površina gozda se zmanjšuje, vsaki dve sekundi izgine ta podcena zemljski obli, dve izgine eno nogometno igrišče in eh, danes imamo za og ogromna področja, ki so deforestirana. Gre za dramatične dogodke stališča biodiverzitete, eh, gre za dramatične dogodke tudi stališča flore in faune na teh področjih. Pri tem pa so najbolj prizadeti tropski gozdovi, ki pomenijo polovico količine biodiverzitetnih virov. To je seveda pomembno tudi stališča podnebnih sprememb. Torej, krčenje gozda uh, je udeleženo z 20 odstotki pri uh, učinkih toplogrednih plinov. Pri tem pa v teh uh, gozdovih in od teh gozdov živi ogromno ljudi. Uh, Gozna gozdarska industrija pomeni enega glavnih razlogov za krčenje gozda in še posebej v območju, o katerem se pogovarjamo danes, namreč v kongoškem bazenu. 20 do 40 odstotkov lesa, ki se, pri, ki se pridela, je nezakonitega po svetu in to, o čemer se danes pogovarjamo, je seveda resnično bistveno vprašanje. Ti uh, prostovoljni sporozumi o partnerstvu bodo oziroma so bili potrjeni strani uh, eh, STO in uh, ti ukrepi tudi omogočajo, tudi zaradi Lizbonske pogodbe, omogočajo parlamentu, Evropskemu parlamentu, da o njih nekaj pove. Hkrati pa je tu vprašanje, da ali ne, namreč ali bomo kako bomo šli s temi stvarmi naprej in to nam omogoča, da gremo tukaj v podrobnosti in tukaj, gospod komisar, eh, je pomembno, da ste tukaj tudi vi kot predstavnik komisije. Ti sporazumi omogočajo sledljivost lesa, hkrati zagotavljajo neke postopke preverjanja, neodvisnega preverjanja in hkrati spremljajo tudi neko gozno politiko, lesno politiko v teh državah. In danes pač govorimo o Kongu Brazavil, Republike Kongo Brazavil in pa o Kamerunu. Še preden pa gremo nekoliko bolj v podrobnosti o sporazumih in na vprašanja parlamenta, najprej je treba eh, ločiti med zakonitim lesom in trajnostnim, da tako rečemo, lesom. Seveda, les je enak, ampak ko govorimo o enakosti lesa, ni nujno, da govorimo tudi o trajnosti izkoriščanja lesnih uh, uh, virov. Torej, prvo vprašanje, ki bi ga zastavil komisiji, je, kako namerava komisija zagotoviti neko skladnost, doslednost, celovito, še v naslednjih letih, namreč v 2011 in tako naprej, in upoštevati hkrati, kar je bilo rečeno v Nagoji, kar je bilo sklenjeno v Cancunu, še posebej kar se tiče mehanizma Red Plus. In seveda ob upoštevanju tudi trgovinskih sporazumov, ki včasih zaradi liberalizacije prispevajo k deforestaciji in krčenju, oziroma krčenju gozda. In seveda to, kar pričakujemo od komisije ko, e, e, na področju e, goriv, na področju kmetijstva, gre za to, kako vključiti vse te izzive v merila vrednotenja trajnostnega eh, obravnavanja teh, tega področja. Tu imamo številne pozitivne učinke teh sporazumov, zelo všeč nam je bilo oziroma zelo smo bili zadovoljni z delom, z pogajanji eh, in z vključitvijo civilnih dejavnikov civilne družbe v Republiki Kongo in v Kamerunu. Vemo, da je to težko, vprašanje in to je bilo zelo dobro, to je bilo torej uspešno. Toda, na drugi strani imamo tudi nekaj vprašanj. Namreč, gospod komisar, ali ste pripravljeni priti morda vsakih šest mesecev ali pa vsaj šest mesecev po podpisu posameznega sporozuma, ali ste pripravljeni priti pred nas in nam povedati, kako se sporozum izvaja. Namreč, vse veste, kakovost pogajanj in pa izvajanje eh, sporozuma sta lahko zelo različni zadevi. Ali ste pripravljeni priti povedati, ali vsi akterji, civilna družba in tako naprej, ali uspejo slediti eh, lesu in tako naprej. Poleg tega, vemo, da je včasih problematično uh, uh, zagotoviti neke mehanizme pritož, za pritožbe, pritožbene mehanizme, ali je mogoče ugotoviti in da pridete pred nas in nam poveste tukaj in tukaj oziroma tam in tam so nekatere težave, ki se dogajajo v zvezi z recimo pritožbenimi postopki. Kako je potem tudi z učinkom delovanja teh sporazumov, tako stališča globalne doslednosti, uh, kot specifičnega izvajanja zakonodaje na področju lesa in lesnih proizvodov. Namreč treba, nujno je, da nam poveste, kako stvari potekajo. In končno, pravite, da tukaj ni, učin, ni vpliva na proračun, seveda bodo neka, neka sredstva potrebna, ali nam lahko torej pojasnite, kako je s temi proračunskimi vprašanji v zvezi z temi prostovoljnimi sporozumi v partnerstvu. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa sledijo avtori vprašanja. Gospa Birder je prva govornica za tri minute. Najlepša hvala, gospod komisar. Tropski gozdovi v Kamerunu in Kongu so dragoceni in zaradi tega moramo pozdraviti te prostovoljne sporazume eh, zaradi trajnosti izkoriščanja gozdov. Vendar ti gozdovi ne pripadajo le prebivalstvu, ki tam živi, ampak so del ekosistema celotnega in, eh, planeta in vključujo ogromno ogljika. Eh, boj eh, proti krčanju gozdov je bistvenega pomena v boju proti podnebnim spremembam. Vlade po celem svetu se za to zauzemajo in zaradi tega eh, moramo še posebej pozdraviti te dve države, ki sta podpisali prostovoljne sporazume z Evropsko unijo. Vendar pa izvajanje teh sporazumov je bistvenega pomena. Sami vemo, koliko težav imamo doma, vendar zato obstaja pripravljenost, obstaja naša volja in zaradi tega moramo biti zelo zadovoljni. Eh, gozdarjenje eh, in gospodarjenje z gozdovi eh, je pomembno. Trenutno nelegalno uvožen les v Evropsko unijo predstavlja skoraj eno petino vsega na trgu izvajanje eh, zakonodaje bo sigurno lažje, če bomo vključili civilno družbo in lokalno prebivalstvo. Zagotoviti moramo, da se izpoštujejo njihove pravice sodelovanja in da jim prisluhnemo. Kljub eh, vsemu bodo oni najbolj prizadeti, če njihovi gozdovi izginjajo. Eh, tropski les je predmet ogromnega zanimanja in obvarovati ga moramo kot dragoceno surovino, eh, tudi zaradi tega, ker eh, zelo počasi raste. Ne smemo eh, pozabiti na lasne napore v Evropski uniji za boj proti krčenju gozdov, po drugi strani pa smo tudi največji trg za eh, nezakonito pridelan les. Eh, to so eh, zelo dragi izdelki, to seveda ne pomeni, da temu nasprotujemo ljudje ki živijo na območju teh gostov, točno vedo, kakšna je vrednost tega lesa, zelo dobro razumejo gost, njihovo pomoč potrebujemo, oni pa potrebujejo našo podporo. To vrstni sporozumi so dvosmerna cesta in zaradi tega zahtevamo od vas, eh, gospod komisar, da zagotovite njihovo izvajanje v dobro vseh, tudi Evropske unije. Eh, moramo vse kršitve natančno spremljati, se z njimi soočati in pomisliti moramo na druge države v Afriki, Aziji in Južni Ameriki, da čimprej podobne sporozume tudi one podpišejo in upam, da bomo skupaj to dosegli. Tak. Najlepša hvala. Zdaj pa David Martin za pet minut. Eh, najlepša hvala. Naj uh, se Zahvalim poročevalcu, ki je o izredno dobro sodeloval z nami, poročevalci eh, v Senci, gospodu Žedoju se zahvaljujem. In eh, sporazumi, ki smo jih eh, dosegli za Kongom in Kameronom, vključno za Gano, pomeni, da sedaj pokrivamo tiste, ki so najbolj ranljive med državami. Tako kot sta rekla dva govornika pred mano, ta, ti sporazumi zaslužijo dobrodošlico. To je eh, mehanizem za preprečevanje nelegalnega trgovanja z eh, lesom, za boljše gospodarjanje z gozdovi in upamo, da bo prineslo tudi večjo transparentnost ter pripomoglo k zmanjšanju korupcije na eh, gozdarskem področju, ki je že skoraj endemična v Afriki. Vendar pa imam pri tem, tako kot poročevalec, nekaj pomislekov. Naj omenim samo tri nevarnost ni toliko v namenu, ampak pri tovrstnem okviru je nevarnost eh, predvsem v tem, da je možno izkoriščanje gozdov na, eh, v velikem obsegu, eh, kar pa seveda lahko vodi v dodatno krčenje in degradacijo gozdov ter posledično uničenje globalnega okolja. Potrebujemo um, trajnostno upravljanje biotske raznovrstnosti in strižjam se za poročevalcem, da komisija mora stalno spremljati situacijo in sproti o tem poročati. Uh, razen tega uh, eh, avtoprogramov, avtohtono, avtohtono prebivalstvo, ki je pogosto žrtev tega izkoriščanja, mora imeti koristi od tovrstnih sporazumov. Prostovoljni partnerski eh, sporazum eh, z Kongom eh, pa tudi upoštevajo pravico do lova in izkoriščanja z strani avtohtonega prebivalstva in zato upam, da bodo um, se zauzeli za dejansko izvajanje na terenu in da ne bo to ostalo samo v zakonodaji Konga. Strinjam se z drugimi, da je treba zagotoviti ustrezno financiranje za izvajanje teh sporozumov, ne glede na to, kako dober je sporozum na papirju. Eh, brez eh, ustreznih virov za njegovo izvajanje ostane le črka na papirju. In moram reči, da ni nobenih finančnih um, predlogov povezanih z temi sporazumi. Zaradi tega moramo mi ali komisija predlagati ustrezna sredstva za to, da bodo sporazumi dejansko udejanjeni. Um, moramo zagotoviti zakonitost lesa, ki prihaja v Evropsko unijo, moramo zagotoviti eh, tehnično izobraževanje za tistih, ki delajo na terenu in ravno tako moramo eh, imeti sredstva za izvajanje monitoringa, ki sem ga že omenil. V naslednjih mesecih moramo uh, vzpostaviti finančni okvir za to, da se bodo te sporazumi obnesli. Naj še enkrat ponovim, te sporazumi so dobri, ampak tako kot vsi drugi bodo odvisni od dobre volje in nadzora posameznikov, uh, nevladnih organizacij, prebivalcev Konga in Kameruna in vseh ostalih za to, da se bodo obnesli v praksi. To to pa mora prinesti sabo boljše gospodarjenje z gozdovi. Če pa temu ne bo tako, je nevarnost, da bomo zašli v napačno smer in zaradi tega pozivam komisijo, da situacijo natančno spremlja. Ne. Najlepša hvala. Naslednji govornik je Joe Higgins za dve minuti. Izvolite. Splošni pristop eh, gospoda Žadoja na tem področju je pozitiven in pozdravljam kakršen koli sporozum, ki ščiti gozdove na našem planetu. Sploh, če podpira tudi avtohtono prebivalstvo in omogoča boljše življenje večini ljudi v državah. Tu je potrebno povedati, eh, Republiki Kongo in Kamerun pa imata zelo eh, opresivni vladi, zelo slabo sta se odrezali, kar zadeva preglednost prihaja do grozovitega izkoriščanja nekaterih eh, delov prebivalstva, naprimer pigmejcev. Eh, čeprav je bil sprejet nov zakon in videli bomo, ali bo ta dejansko uspel zaščititi avtohtono prebivalstvo, v gozdarstvu eh, prihaja do velike korupcije in pretirano izkoriščanje gozdov ogroža življenje avtohtonih prebivalcev. Zato mi pozivamo, da naj bo gozdarstvo v javni rasti in da se zagotovi nadzor nad eh, učinki gozdarstva na avtohtono prebivalstvo. Nezakonita sečna je povezana z ravnjo revščine v državah. Eh, lahko ponuja vir prihodka za ljudi, ki bi sicer stradali. In če želimo odpraviti nezakonito sečno, moramo eh, poskrbeti za prihodke revnih skupnosti. Tega ne bodo storile korumpirane lokalne elite, niti evropske multinacionalke, ki jih zanima samo zaseben profit. Uh, to lahko naredijo samo delavci v gozdarstvu in ti avtohtoni prebivalci, ki uh, prevzamejo odgovornost za svoje vire. In tukaj se lahko uh, ljudje v podsaharske Afriki eh, zgledujejo po ljudeh, ki so v Tuniziji odstranili režim. Najlepša hvala. Zdaj pa Daniel Kaspari za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegice, Več držav izvoznic lesa je podpisalo prostovoljne sporazume z Evropsko unijo. Eh, Evropska unija podpira večji nadzor in preverjanje zakonitosti izvoženega lesa. Tisto, kar je po mojem mnenju najpomembnejše, pa je večja preglednost in preprečevanje škode okolju. In dobro je, Eh, da tukaj poskrbimo, da bosta bo partnerici dejansko izpolnili obljube in spremenili zakonodajo. Evropska unija lahko preko teh sporazumov tudi podpira izgradnjo zmogljivosti v teh državah, sploh kar zadeva preverjanje zakonitosti lesa. Naj izpostavim še dve točki. Eh, prostovoljni sporazumi o partnerstvu eh, temelijo na ideji, da se. Eh, prepreči nezakonita sečnja in da se na ta način prepreči uničevanje biotske raznovrstnosti po svetu. Izkoriščanje tropskih in drugih gozdov eh, je neodgovorno in eh, vodi v uničujoče posledice za okolje po vsem svetu. Zato so ti sporazumi majhen, ampak dober korak v pravo smer. Strinjam se s tem, kar so povedali predhodniki, zahvaljujem se poročevalcu za dobro sodelovanje in upam, da bomo s tem sporozumom res dosegli napredek. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo komisija. Gospod Pigalski, izvolite. Gospa predsedujoča, poslanci in poslanke. Za začetek naj se zahvalim poročevalcu gospodu Žadoju za podporo podporo eh, obema sporozumoma s Kongom in Kamerunom in upam, da bo parlament sledil njegovemu priporočilu, da potrdi oba sporozuma. Eh, prav tako spodbujamo tudi vladi v obeh državah, da izpolnita svoje obljube. Zelo pomembno je, eh, da podpremo ta dva sporozuma, kajti nezakonitna sečna je problem vseh. Nezakonita sečna je seveda samo vrh ledene gore. Dejansko govorimo o tem, da se vzpostavi sodelovanje pri trajnostnem upravljanju z gozdnimi viri. In če se odzovem na predloge uh, poročevalca, pripravljen sem priti sem vsakih šest mesecev in poročati o izvajanju tega sporazuma. Res je, da obstajajo tveganja, ampak po mojem mnenju je to edini način, kako lahko zagotovimo trajnostno upravljanje s tem virom. Kajti, če tega ne bomo storili, niti na ravni deklaracije, nikakor ne bomo uspešni. Partnerski državi sta zelo angažirani uh, Eh, ampak vsako leto, eh, drž, kajti vsako leto tudi državi izgubite 10 do 15 milijard dolarjev zaradi nezakonite sečne. Poleg tega ima to zelo negativne učinke na avtohtono prebivalstvo, pa tudi biotsko raznovrstnost in podnebne spremembe. Istočasno pa je pomembno povdariti tudi, da je Evropska unija eden največjih trgov za tropski les. Uh, to pomeni, da je naš pristop izredno pomemben, da je izredno pomembno, kakšno politiko imamo. 20 odstotkov eh, trupskega lesa, ki prispeva v Evropsko unijo, prihaja iz nezakonitih virov. Zato je naša obveznost, da zagotovimo, da bo vse les legalen. Istočasno, glede na to, da nas vse skrbijo podnebne spremembe, moramo nekje zaščiti tudi zaščito gozdov. Včasih je pač zelo enostavno reči, da moramo plačati za zaščito gozdov. E, ampak dejansko izvajanje tega bo pomenilo veliko prizadeva na obeh stranih. Naj odgovorim na nekaj vprašanj, ki mi jih je bilo zastavljenih. Kar zadeva izvajanje. E, prostovoljni sporazum predvideva odbor, ki bo spremljal izvajanje sporazuma, ravno tako pa je predviden tudi zunanji nadzor, ki bo preučeval učinkovitost eh, sporozuma. Tu, tukaj bo pripravljeno letno poročilo, ki bo javno na voljo in bo seveda posredovano tudi Evropskemu parlamentu. V okviru priprav na prostovoljni sporozum o partnerstvu smo sodelovali tudi s civilno družbo in avtohtonim prebivalstvom. Do sedaj so bili ti izključeni iz celotnega postopka, zato smo se dogovorili, da v novem sporozumu predvidimo eh, odbore za sodelovanje z deležniki, ki bodo vključovali tudi avtohtone ljudi, kadar so ti prizadeti. Tudi neodvisni nadzorniki bodo imeli dostop do informacij iz številnih virov, vključno s civilno družbo in lokalnimi skupnostmi. V času od 2002 do 2008 je Evropska unija eh, prispevala 455 milijonov evrov za gozdarstvo v državah v razvoju. Eh, deloma je šlo tudi za program Flekt v posameznih državah. Eh, potem je tu še 35 milijonov, ki jih je komisija namenila podporu, podporu, podporu projektu Flekt eh, in to je predvideno do leta 2013. Naj podajem, da tudi države članice namenjajo sredstva temu področju. Uh, Eh, predvideli smo tudi človeške vire za izvajanje programa FLEKT. Imamo sedem uradnikov, ki se okvarjajo s tem in tesno sodelujejo z Evropskim gozdarskim inštitutom in z nacionalnimi oblastmi. Imamo tudi pred kratkim sprejeto uredbo o nezakoniti sečni, ki je pomemben sestavni del sistema FLEKT in to se dopolnjuje z prostovoljnimi sporozumu o partnerstvu in prispeva k preprečevanju nezakonitega koriščenja gozdov. Kar zadeva zmanjšanje emisij, eh, tudi na tem področju bomo še naprej podpirali države v razvoju. In tukaj je zelo dobro, da ta sporazum eh, spoštuje pravice deležnikov in lokalnih in avtohtonih skupnosti. Eh, zabeležil sem si vaše vprašanje, kar zadeva človekove pravice. Eh, strinjam se s tem, kar ste zapisali v svoji resoluciji, da se je potrebno s tem eh, soočiti in lahko vam zagotovim, da so človekove pravice v središču našega dialoga s partnerskimi državami in da eh, je tudi boj proti korupciji nekaj, kar vedno obravnavamo, ko govorimo s partnerskimi državami. Vi pa izpostavil točko, ki je bila zelo spodbudna v celotnem postopku. Partnerske države se čutijo zavezane in brez dejanske zavezanosti partnerskih držav eh, in brez odprave slabosti njihovih administracij ne moremo doseči napredka. Vem, da je to šele začetek poti, ampak to je eh, postopek, v katerem sodelujeta obe strani in vsem tistim, eh, vem, da vsi sprašujete, kako eh, bo potekalo izvajanje, ampak v vsakem primeru gre za korak v pravo smer, ki ne pomeni dodatnega tveganja. Morda s tem ne bomo rešili vseh problemov, ampak to je vendarle korak, na katerega smo lahko ponosni. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Najprej se opravičujem kolegom, ker prekinjam. Eh, tok te razprave, ampak ker sem ravno kar eh, prevzela predsedovanje, so mi povedali,